redu so enominutni govori. Najprej dobi besedo gospod Kljune. Izvolite. Thank you, Madam President. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Posvetiti se želim pomorskemu okolju in temu, kako bi to lahko podpiralo podoželjske skupnosti. Mislim, da bi morali temu nameniti več pozornosti, namenili smo prezvišen delež današnjega večera prav tej temi. Srečala sva se v Korku pred nekaj časa, govorila sva o potencijalu modrega gospodarstva in uh, govorila sva o tem, kako na Irskem modro gospodarstvo močno raste. Za 8 odstotkov, na primer, je raslo v letu 2014 za vsakih 100 evrov prometa. To pomeni 70 ali 80 evrov tudi v okoljskem gospodarstvu. To je pomembno za ribištvo, predelavo rib, raziskave, turizem, inovacije in tudi za družbo. Komisarja pozivam, da še naprej podpira modro gospodarstvo. S tem bi lahko podprli tudi podeželske skupnosti. Next one, Mr. Negrescu. Gospod Negrescu, izvolite. Panama... Hvala lepa. Panamski dokumenti so pokazali, da na globalni ravni ni nadzornih mehanizmov, ki bi zagotovili enako obravnavo vseh državljanov. Trg ne zagotavlja enakih pogojev za vse. To je nemoralno. Nemoralno je skrivati denar v davčnih oazah in uh, to predstavlja tudi veliko izgubo za svet nasploh. V Romuniji tisk pravi, da so vsote tako visoke kot naš proračun za zdravstvo. Davki so mehanizem za podporo gospodarstva in s tem bi tudi to lahko rešili. Davek na finančne transakcije je podprlo več kot milijon državljanov. S tem bi lahko preprečili, da bi se to zgodilo tudi v prihodnosti. Hvala, sledi gospod Tomašič, izvolite prvostupanjsko vijeće haškog hvala lijepa prvostupanjski svet haškoga sudišća je izreklo oprostilnu sodbu vojislavu šešlju srpskemu vojnemu huiskaču in glavnemu organizatorju zločinske para vojske v času vojne na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini. Takšna sodba je škandalozna, določeni njeni deli pa celo šokantni. Eh, svet je, na primer, veliko Srbijo označil kot politični in nezločinski projekt, kar je v nasprotju z nekaterimi predhodnimi sodobami istega sodišča. Vsak, ki karkoli ve o političnih in, voja, in vojnih dogajanjih na področju nekdanje Jugoslavije v 90-ih letih prejšnjega stoletja, je jasno, da velika Srbija ni mogla nastati na noben drug način kot na zločinski in zato je takšna označba absurdna. Mednarodno kazensko sodišče je se to sodbo uh, načel zahtev ne le proces sprave na področju nekdanje Jugoslavije, temveč tudi zaupanje v mednarodno eh, pravo. Eh, potem bodo, po tej sodbi bodo države eh, gotovo se odmikale od sodelovanja z mednarodnim sodišče, kar bo gotovo slabo vplivalo na svetovni mir in stabilnost. Hvala, gospa Tom. Hvala, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. 26. aprila bo 30. obletnica černobilske nesreče v Ukrajini. Približno 5000 ljudi je bilo poslanih iz Estonije v Černobil, da bi tam počistili katastrofo. Posledice so bile občutne, veliko je bilo raka in drugih bolezni med temi delavci. Ko je Estonija pridobila svojo samostojnost, so bili ti delavci upravičeni do določenih plačil leta 2003 se je zakonodaja spremenila. Zdaj dobijo podporo le, če so bili zatirani. Ta merila običajno izpolnjuje samo estonci, manjšine pa ne. Zato ne morejo dobiti plačil. Zaradi tega to vodi do diskriminacije. Posredna diskriminacija proti ljudem, ki so sodelovali pri čiščenju katastrofe Černobila je nekaj, kar moramo takoj odpraviti. Hvala. Zdaj pa gospa Adiol Guzman. Hvala lepa. Družina Dolmek, iz katere prihaja uh, eh, in soproga gospoda Kanjeteja, komisarja za okolje, um, je družina, ki je iz evropskih skladov prijela 3,6 milijonov sredstev za uh, svoje um, delovanje. Že samo zaradi tega bi moral gospod Kanjete eh, odgovarjati tukaj. Poleg tega pa je njegova soproga očitno ena izmed tistih, ki, eh, katerih ime je v seznamih izpaname zaradi davčnih utaj. Zato gospod Kanjete, opustite svojo funkcijo in vrnite se domov. Raz. Hvala, gospod Terry Cabras. Signora Presidente, on december ten hvala lepa desetega decembra tisoč devetsto enaindevetdeset je večina severnega karabaha glasovala za samostojnost na to se je azerbajdžan vojaško odzval več kot trideset tisoč ljudi je umrlo premirje je bilo kasneje podpisano oblikovanje skupine iz minska leta dvaindevetdeset je bil preboj ampak Azerbajčan ne spoštuje več teh dogovorov, zato da bi spremljali premirje. Gorski Karabah ima demokratične institucije, odličen pravosodni sistem in nizko stopnjo korupcije. Zato zahtevamo vključitev predstavnikov Gorskega Karabaha v skupino iz Minska, kajti oni odločajo o državljanih tam. Ko bo vojaški konflikt rešen, bo treba najti pot, da se prizna nova demokratična država. Hvala. Hvala, gospod Pedučini. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz sem tukaj zato, da povem, da je zahvaljujoč italijanskemu sodstvu prišel na dan nov škandal v zvezi s mm, predelavo, nezakonito predelavo odpadkov iz um, naftnih mm, črpališč v bazilikati na jugu Italije. V to so vključeni župani, svetniki, predsedniki regij, državni sekretari, ministri in celo predsednik vlade Mateo Renci. Um, Komisijo sem že večkrat opozarjal na to. 7. januarja, naprimer 2015, sem, ji, eh, sem jo opozoril na škodljive učinke za zdravje v Valdagriju. 5. marca 2015 sem jo prosil za informacije v zvezi z črpališčem Enija. 12. Eh, marca 2015 sem eh, jo opozoril na nezakonito predelavo industrijskih blat v Tempi Rossi. Na to sem je tudi večkrat eh, opozoril na onesnaženje s težkimi kovinami in oglikovodiki v podtalnici pri številnih bivališčih. In zato res sprašujem komisijo, kaj namerava narediti za to, da bo preprečila eh, tako prakso, ki je škodljiva za zdravje državljanov. Gospod Borgecijo. Eh, Hvala lepa. E, moram povedati, da obsojam kršitev zakonskih možnosti poslancev in um, parlamenta in tukaj se nanašam na sodbo Milanskega sodišča, ki ni želilo, ni želelo prekiniti sodnega postopka v nekem primeru, kar je po mojem mnenju velika kršitev pristojnosti in kar je tudi v neskladju s stalno sodno prakso sodišča. In zato bom jutri Martinu Šulcu eh, predal eh, svojo zahtevo in poziv, naj se zauzame za zaščito eh, predpisov, ki zadevajo pristojnosti evropskih poslancev, eh, te se namreč stalno kršijo in eh, zato mislim, da se je treba upreti takšni sodni praksi sodišč. Mikrofon, prosim. Mikrofon, prosim. Gospod Preda. Krecu, membra komisije Jung. Hvala lepa, Korina Krecu je komisarka in novinarji so jo obtožili, da ne izpolnjuje svojega mandata, ne hodi v pisarno, čas preživlja doma v Romuniji ali pa uradne obiske spreminja v dopust. Kolegice in kolegi, zahtevamo pojasnila. Komisija želi vse skupaj pomesti pod preprogo. Novinari, politika so pisali o dokumentu, ki ga je objavila ona z evropskim denarjem. Gre za kult osebnosti, Čavšesku bi ji prav gotovo zavidal. Gospa Grecu naj bi delala, zahtevali smo pojasnila od komisije in čakam, ali se bo gospod Juncker strinjal s tem, da se javni denar porablja za zasebne namene. Gospod fernandes je naslednji izvolite hvala lepa gospa predsedujoča prve besede bom namenil loyoli palacio za oziroma rad bi jih posvetil gasilcu, ki je umrl v začetku tega tedna v spopadanju s požarom. In zdaj pa bi se vrnil k svoji regiji Avsturiji, kjer imajo številne družine težave s preživetjem, zato ker Evropska unija ne spoštuje uh, Eh, zagotavljanja jamstva za cene na trgu. In v mlečnem sektorju uh, smo priča dumpingu. Naši asturici in kmetje potrebujejo prihodnost za svoje mleko, za asturijsko mleko in zato moramo zaščititi tako njih kot potrošnike. Hvala. Thank Gospa Fotiga. Mojega regionu od Hvala politiki iz moje regije opozarjalo na imperialistično politiko Rusije. Razmere v Gruziji in Ukrajini bi morale služiti kot opozorilo v zvezi s tem. Gre za propagando namenjeno proti Zahodu. In sprašujem se, ali to morda ni vplivalo na nizozemski referendum. Ali so države EU podprle državo in ali ustrezno izvajajo skupno zunanjo in varnostno politiko zaradi groženj Rusije. Ali se zavedamo, da je enako propagando mogoče uporabiti proti vsem državam Evropske unije? Hvala. Hvala, gospod Selimovič. Hvala lepa. Radovan Karadžič je bil obsojen zaradi genocida. In prav tako je lagal nekaj dni po razglasitvi sodbe pa so izpustili šešlja. Zato, ker ni bilo mogoče ugotoviti povezave med eh, vojnim zločinom in njegovimi dejavnostmi. Pravno je morda res težko dokazati, da je želel vsakemu Hrvatu iztakniti oči, ampak eh, ni moralno, da ni bila dosežena pravica. Politiki moramo ukrepati, to vpliva na Evropsko unijo in tudi na širitev. Mislim, da moramo razmisliti o postopku širitve, kaznovati moramo kriminalce, storiti moramo nekaj moralnega na področju, kjer sodišče ni opravilo svoje vloge. Benito Zulaga. La semana pasada recibimos en el Parlamento Europeo. Hvala lepa. Prejšnji teden so prišli v Evropski parlament nekateri prebivalci, ki živijo v bližini naftnih uh, ploščadi. Uh, te pa ne spoštujejo zakonskih predpisov. Ena je zgrajena v morskem območju, v bližini območja zaščitnega z Naturo 2000 um, in ne spoštuje predpisov. Zato to povzroča številne bolezni pri prebivalcih. občine, v katerih se te ploščadi nahajajo, so um, javna sredstva uporabile za, uh, iz, za izgradnjo teh ploščadi in za gospodarsko dejavnost, ne pa zato, da bi zagotovile varstvo in zdravje državljanov. In zato zahtevamo, da Evropska komisija to preveri in zaščiti zdravje svojih državljanov tukaj ter v vseh državah Evropske unije. Gospod Škrlec. Gospođa predsedavajoča. U... Hvala lepa. V mlajših državah članicah in še zlasti na Hrvaškem, so sprejeti določeni ukrepi za mm, stavbe, ki vplivajo tudi na potrošnike. Ti ukrepi v bistvu bolj vplivajo na e, povečevanje revščine prebivalcev, kot pa dejansko na, e, izboljšanje energetske učinkovitosti, čemor so namenjeni. Vlada Republike Hrvaške je naprimer eh, sprijela zakon o namestitvi števcev za ogrevanje brez predhodnih ukrepov, ki bi omogočili prehod na nov sistem in eh, s tem novim sistemom dejansko vpliva na večjo potrošnjo energije in ne manjšo. In zato pozivam eh, državo Hrvaško naj eh, te ukrepe sprejema ob spoštovanju pravic svojih državljanov in ravno tako na to opozarjam tudi Evropsko unijo. Hvala, gospod Mah. Mikrofon, prosim.

so tudi proti sporazumu, kar zadeva lajšanje vizumskega režima. Ampak ali v Bruslju kogorkoli zanima, kaj meni demokratično izvoljen parlament, mislim, da ne. Evropski svet in komisija namenoma sklepata sporazuma, kot je ta s Turčijo, To je neuradni dogovor, prav zato, ker želijo zaobiti demokratične organe, kot je parlament na češkem. Že več sporozumov je bilo tako sklenjenih, parlamenti niso imeli besede pri tem in zato državljani ne zaupajo več Evropski uniji. Hvala naslednji gospod Lebheto. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsednica predsedujoča. 6. aprila so se nizozemci na referendumu odločili, da bodo zavrnili sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino. E, Ukrajina je bil samo, ta sporazum je bil samo izgovor za um, neuspeh Evropske unije ob uh, begunski krizi in potem, če pomislimo še na ostale škandale, Eh, Ljukliks, pa uh, škandal v zvezi z gospodom Kanjetejem in tako naprej. Mislim pa, da Evropska unija ne razume sporočila teh državljanov in še naprej ustraja pri tehnokratskih rešitvah, ki dušijo njene državljane. Eh, Evropska unija bo že dobila svoje z Brexitom 23. Eh, junija ter ob pričakovanju uspona Marine Le Pen eh, na naslednjih predsedniških volitvah. Gospod McGuinness, hvala gospod. Predsedujoča, govorili bomo o trgovini in to ne prvič. Govoriti želim o trgovinskem sporozumu z Merkosurjem. Vem, da so v svetu, v kmetijstvu govorili o tem. 23 držav članic je zaskrbljeni zaradi taktike komisije. Prva ponudba Mercosurju je preveč mila, še posebej kar zadeva goveje, piščanče in prašiče meso. Kmetijstvo je v Evropi zdaj v težavah in komisija je preveč odprta za to, da bi uvažali goveje meso. Mislim, da bi to lahko povzročilo velike težave za podeželje v Evropi, še posebej za kmete. Prav tako smo slišali že več o tem zasedanju kmetijskih ministrov, zato želim dodati nekaj še sama. Lepo prosim, da ne žrtvujejo kmetijstva za druge sektorje gospodarstva. Hvala. Naslednji je Tibor Sani madam president it's a long debated issue whether member states. hvala lepa gospa predsedujoča veliko se pogovarjamo o tem ali naj države prodajo državljanstvo ali pa dovoljenje za prebivanje seveda so državljane samostojne pri odločanju o tem komu bodo podelili državljanstvo vendar se morate zavedati da gre tu tudi za evropsko državljanstvo smo pa videli to problematiko še z drugega zornega kota begunska kriza, teroristi, davčne vtaje. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, komu podeljujemo državljanstvo. Namreč takšno podeljevanje državljanstva je kot eh, davčna vtaja. Premalo je preglednosti, ko gre za podeljevanje državljanstva ali dovoljenja za prebivanje in s tem se spodbuja terorizem ali še kaj hujšega. Države pogosto bogatim podjetjem in posameznikom ponujajo možnost, da dobijo državljanstvo, kajti s tem lažje perejo denar in prikrivajo denar. S tem pa v Evropo pritegnejo tudi teroriste. Bogati na enostaven način pridobijo pravice v Evropski uniji, medtem kot drugi dobesedno tvegajo svoje življenje za to, da pride v Evropo. S tem pošiljamo napačno sporočilo in pojavlja se vprašanje, ali si želimo podpirati davčne utaje, kajti to spodbuja terorizem In ali bomo še naprej neenakopravno ravnali z migranti, zato ker imajo slabše gospodarsko ozadje? Ali bomo kaj storili, da te prakse preprečimo? Hvala lepa, gospod Jurek. Pani predsednica, panje in panovi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Preambula k pogodbi o skupni dediščini Evrope, naj bi imela dva pomena. Tu ne gre zgolj za neko diplomatsko dekorativno izjavo. Spomnite se na 1050. obletnico dogodka, ko je bila Polska krščena na tisočo obletnico ustanovitve naše države pred 50 leti se je Poljska podala na pot, ki je vodila v Evropo, v varnost. Skupaj z drugimi državami smo se podali na to pot. Pokazalo se je, da je krščanstvo pomembno ne zgolj kot dediščina, temveč tudi v današnjih časih. Mislim, da je krščanstvo tudi veliko upanje za prihodnost. Hvala. Gracias, señora Presidenta. Hvala lepa, gospod Kuzo Permuj. Kriza z begunci je tista, ki Evropsko unijo meče iz tero. Evropska unija ne more več zagotoviti varnosti te, za te tisoče oseb, ki bi jih morali še posebej zaščititi. Možnosti za reševanje so omejene, poleg tega NATO skrbi za varnost, pri tem pomaga Frontex oziroma uporabljamo tudi represivne organe, videli smo kako metki in bombe škodujejo. Mislim, da bi morali prepovedati mučenje, kajti očitno je, da sedaj mučenje uvažamo, enako velja tudi za deportacije. To sedaj izvažamo. Turčija naj bi bila varna država, ampak tam niti novinari, niti opozicija, niti intelektualci niso varni. Kako je lahko Turčija varna država? Poleg tega je Turčija povezana s sirskimi ekstremisti, ki so pravzaprav povzročili to situacijo. Oni skoriščajo begunce kot talce, s katerimi izsiljujejo. Hvala lepa. Gospa Šojdrova. Koleginja, kolegove, temnež presne pred rokom. Kolegice in kolegi, pred enim letom, 17. marca, so se srečali ministri za izobraževanje in podali so izjavo o spodbujanju državljanstva in skumanih urednot v okviru izobraževanja. To je bil odziv na napade Charlie Hebdo. Po enem letu se oziramo nazaj in ugotovimo lahko, da se zadeve niso izboljšale, še vedno nam grozijo teroristični napadi. ne pričakujemo, da bo v enem letu vse urejeno, da bomo videli konkretne rezultate, ampak vidimo, da integracija ne vodi do dobrih rezultatov v vseh državah. Zato mislim, da moramo podpreti predvsem učitelje pri njihovih pripravah na pouk. Učitelji morajo šolarje izobraževati na področju strpnosti in seveda posredovati jim morajo tudi evropske urednote. Hvala. Gospod Tanasesku. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, virus Zika je mednarodna grožnja, svetovna grožnja. Uh, Zadnji podatki kažejo, da lahko povzroči ta virus predvsej obsežnejše možganske poškodbe, kot smo mislili prej. Videli smo, da pride do Guillaume-Barré sindroma, do mikrocefalije in tako naprej. Ogromno vprašanj se pojavlja na tem področju, zato je res nujno, da izboljšamo možnost za zajezitev virusa zike, izboljšati je treba raziskovalne metode. Čas je tu ključnega pomena zlasti, ko gre za postavljene diagnoze in ko gre za iskanje cepiva za nosečnice. Svetovna zdravstvena organizacija je prejšnji teden slavila obletnico, sprejela je tudi ukrepe, ki bodo podprli države, ki so utrpele škodo zaradi virusa zike. Tudi nekaj evropskih držav je bilo prizadetih s tem virusom obstaja tveganje, da bo prišlo do izbruha tega virusa tudi v Evropi. Biti moramo pripravljeni na takšno situacijo, zato je pomembno, da je medicinsko osebje pripravljeno, skrbno spremlja zadeve, ljudje pa se morajo zavedati tveganja. Hvala lepa, gospod Žambacki. Predsedatelj, spoštovani kolegi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Sam bi se rad za hip pomudil pri islamizaciji, ki se trenutno izvaja v nekaterih romskih četrtih v Bolgariji. To je nevarno za našo družbo in tudi za Evropsko unijo. Rezultat vseh teh procesov vam je vsem znan, videli ste ga tako v Bruslju kot v Parizu. Turčija je tista, ki še naprej na tih način izvaja invazijo na bolgarskem ozemlju. Izvaja agresivno politiko, to počne Erdogan. Čas je, da politični vodje v Evropi končno razumejo, kakšno grožnjo predstavlja trenutna turška politika. Pomembno je, da se lotimo odločilnega boja proti tej vojni, ki jo vodi Turčija proti nam. Ne moremo več tiščati glavo v pesek kot noj. Hvala. Hvala, gospod Polčak. Predsednik za udeljenje slova. Terorizmus ne. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Terorizem ne pozna meja, ogroža našo svobodo in tudi vpliva na zaupanje ljudi v politiko. Dobiti moramo pravne instrumente, zato da bomo lahko obravnavali storilce. Prevzeti je treba posebno odgovornost, ko pride do terorističnih napadov. Zato je potrebno zagotoviti pravna sredstva, zato da bodo sodišča lahko kaznovala državljane za izgubo državljanstva, če so udeleženi pri teh kaznjivih dejanjih. Po mojem mnenju ni več mogoče, da državljani Evropske unije, ki zagrešijo teroristično dejanje, še naprej uživajo pravice državljanov Evropske unije. To je treba končati. Hvala. Hvala lepa, gospod Gil. Hvala, predsedujoča, gospod komisar. Vse več je prijav v zvezi s tem, koliko zlorab, spolnih zlorab je bilo storjenih strani mirovnih sil Združenih narodov. Nekatere države skušajo sicer ublažiti te navedbe, obstaja tveganje, da se zadeve ne bodo ustrezno preučile. Najbolj ranljivi na tem svetu otroci in ženske, ki so izgubili vse, so sedaj žrtev tistih, ki naj bi jim ponudili zaščito šokirana, sem pretresena, sem do same biti, kajti deklice so v Osrednji Afriški republiki vojaki silili v spolne. Z, spolna dejanja, poleg tega so jih silili v grozljiva dejanja v zameno za sadje. To so počeli mirovniki tudi iz Evrope. Evropa ima možnost, da konča to grozljivo na gnusno zlorabo. Pozivam visoko predstavnico Mogherinjevo, da čim hitreje poskrbi za usklajevanje evropske dejavnosti tudi na ravni Združenih narodov. To bi morala postati prednostna naloga. Vse storilce treba privljati pred roko pravice, zavedati se moramo vsi, da to vrstnih zlorab ne smemo dopustiti. Hvala lepa, gospod Kan. Uh, Gospa predsedujoča, jekljari in družinski člani jeklarjev so zaskrbljeni, kajti Združeno kraljestvo jim je v težavah, ko gre za jeklarsko industrijo. Skrbi nas, kaj se bo dogajalo z jeklarsko industrijo v Združenem kraljestvu. Več tisoč delovnih mest je v tem sektorju, sektor je pomemben tudi za britansko varnost. Britanski odziv je bil neustrezen tako doma kot na ravni Evropske unije. Laboristična stranka je pripravila načrt v štirih točkah za jeklarsko industrijo. Zagotoviti je treba varno za jeklarske delavce. Nekateri želijo znižati stroške, zlasti ko gre za stroške energije. Poleg tega so ob sprožili več projektov, v okviru katerih naj bi se porabljale večje količine jekla. Želimo zagotoviti boljšo prihodnost jeklarske industrije. Britansko vlado pozivam, da takoj pripravi dolgoročni načrt za jeklarsko industrijo v Britaniji, podpreti je treba evropske ukrepe, ki so namenjeni boju proti uvozu ceninega jekla z Kitajske. Hvala. Hvala lepa, gospa Kirten Darling. Hvala lepa, predsedujoča. Pozdravljam novico, da je Grebel Capital kupil od razdelek jeklarske industrije, ki jo je omenil kolega. To je dobra novica za industrijo, ki je v eksistencialni krizi zaradi množičnih dampiških cen. V nasprotju z lažmi eurofobov Evropska unija ni razlog za to krizo. Evropska unija bo skušala sprejeti odločne instrumente, s katerim bi obranila jeklarsko industrijo. 72 odstotkov državljanov se zauzema za ukrepanje, je pa naša vlada, britanska vlada, tista, ki blokira ta pomemben evropski ukrep. Odločnejši instrumenti za zaščito sektorja bi lahko bili hitro sprejeti sicer na svetu za trgovino 13. maja. David Cameron in Združeno kraljestvo pa se morajo odločiti, ali resnično želijo rešiti jeklarsko industrijo, ki je za nas ključnega pomena. Hvala. Hvala lepa še gospod Mamikins. Ekscelenca, kolegice in kolegi. Vsaka država ima pravico, da brani svojo teritorijalno integriteto, neodvisnost, interese, državljane, kakorkoli že to zmore, če pri tem seveda ne krši zakona ali pravic državljanov. Svoboda izražanja in govora sta dve ključni svoboščini. Maksim Kapelo je objavil anketo v zvezi z tem, kakšne pravice imajo Latvici. Ga obsodili na zaporno kazen Pred enim mesecem je Latvijski parlament uvedel tudi amandma v kazenski zakonik, v katerem piše, da je kakršnakoli izjava, tudi šala v neustreznem kontekstu, lahko predmet obsodbe in zaporne kazni. Moja država se je osramotila in osmešila zaradi tega. Hvala lepa. Kiitokse, ja, tämä oli viimeinen. Hvala lepa. Tu je bil zadnji govornik. Seja se nadaljuje jutri, 12. aprila. In sicer začnemo ob 9. do pol 3, potem pa od 15. ure do 23. ure nadaljujemo. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Današnje zasedanje pa prekinjamo lep večer.